Uh, predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da nakratko spregovorim o elementih pregleda gospodarskega.